vlogo, ki so bili zelo avtoritativni v svojih državah. Dobro, kot sem že dejal, sedaj prekinjamo zasedanje. Rad bi se vam vsem zahvalil za vaše sodelovanje, za to, da smo.